Uh, Spoštovani kolegi, dobro jutro. Najprej bom predstavil sporočila predsednika prednice. Usedite. Najprej jezikovni režim. Danes ne bo na voljo tolmačenje v malteščino, hrvaščino in nitsko gelščino. Zdaj pa še odobrito priporočil koordinatorjev, najprej imenovane poročevalcev za odbor Libe, seveda. Gospod Lenar, CLS je bil imenovan poročevalc za predlog o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost. Na to gospod Nač ELS, poročevalec za poročilo na lastno pobudo, minimalni standardi za manjšine v EU in gospod Melo ELS je bil imenovan kot poročevalec za predlog drugega dela svežnja o interoperabilnosti. Ali lahko odbor podpre ta priporočila koordinatorjem, da elektronsko glasovanje bo ob pol enajstih na odboru Libe. Prosim, da prenesete svoje glasovalne kartice. Tako, spoštovani kolegi, v veliko veselje mi je, da lahko pozdravim tudi oba so predsedujoče, gospodem Kellisterja in kolegico Mekevan. Šlo bo za skušno razpravo odbora Libe in Deve in sicer bom govorili o globalnem dogovoru za varne, zakonite, redne migracije. Z veseljem pozdravljam posebno gosta, to je direktorica Mednarodne organizacije za migracije Michelle Klein Solomon. Najlepša hvala, da ste se udeležili te seje v četrtek zjutraj. Spoštovani kolegi, Najprej nekaj v zadnjem, o tej razpravi o globalnem dogovoru. Kaj bomo počeli danes do povdne? Predstavniki EASA, komisije in bolgarske predsedstva so prav tako v vseni dvorani, tudi oni bodo morda kaj povedali. Poleg tega so z nami tudi predstavniki mehiškega veleposlaništva. Vse bodo mehičani tudi posredniki v tem procesu globalnega dogovora. Lepo pozdravljeni. Tisti, ki to spremljate, gre za dopolnilne ukrepe po New Yorkski deklaraciji, ki je bila sprejeta na Skupščini Združenih narodov leta 2016. Gre za dvodelni dogovor za migrante in begunce za letošnjo leto 2018. Vsi tri odbori se posvečajo temu procesu na poti do globalnih dogovorov. Znotraj tega okvira pa smo posvetili različne sestanke tudi tej temi, ravno zaradi pomena celotnega migracijskega svežna problematike. Med to razpravo bo postalo jasno, zakaj. In nihče o tem ne ve več kot naša gostja, to je direktorica globalnega dogovora za migracije v uradu generalnega direktorja na sedežu Mednarodne organizacije za migracije. Mišel Klein Solomon vodi postopek spremljanja po, združen, po skupščini Združenih narodov leta 2016, gre za spremljanje večjih premikov migrantov in beguncov in pa načrtovan razvoj globalnega dogovora za varne, zakonite in redne migracije. Gospa Klein Solomon se že dolgo ukvarja s to temo in je tudi ena vrhunskih strokovnjakin za to področje. Preden predam Mišel besedo, pa bo odbor Libe nagovoril še gospod McAllister, predsednik odbora AFET. Na koncu pa bo sklepne ugotovitve podala moja kolegica gospa McAven, predsednica odbora Deve. David, izvoli. Najlepša hvala, gospod Moraješ. Spoštovani kolegice in kolegi, lepo pozdravljam to priložnost za skupno razpravo treh odborov glede globalnega dogovora o migracijah. To je globalni pojav, ki presega okvir oziroma pristojnosti dela posameznega odbora. Pomembno je, da torej med sebojno sodelujemo na Evropskem parlamentu, ko se soočamo s tem vprašanjem. Evropski parlament meni, da je globalni dogovor o migracijah prava pot, upamo, da bomo dobili tudi ambiciozne rezultate in predvidevamo, da bomo prevzeli tudi vodilno ulogo v prihajajočih pogajanjih. Evropski parlament odblizu spremlja ta proces. Leta 2016 smo imeli tudi vrh Združenih narodov glede migracij, v lanskem letu pa smo upravljali veliko dejavnosti spremljanja nadzirali bomo pogajanja, ki se bodo začela pozneje tega meseca, potem pa bomo oblikovali tudi dokument v dnevih, ki bodo sledili. Z veseljem se bom pogovoril o trenutnem stanju glede globalnega dogovora, gospa Solomon, in zdaj vam predajam besedo. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem vsem trem predsednikom odborov. Veliko veselje in čast mi je, da sem lahko danes zjutraj z vami. Uh, in iskreno se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam iz Evropskega parlamenta za to prijazno vabilo, da se lahko držim te skupne seje. Nastopil je kritični trenutek tako pri mednarodnem kot evropskem soočanju z migracijskimi tokovi. William Lacey Swing se upravičuje, da se ni mogel držiti te seje, saj bi se z veseljem o tem pogovarjal. Vedno večji premiki migrantov in tudi izgube življenj beguncev v zadnjih letih, tako v sredozemlju in kot drugot, vodi k različnim pomembnim vprašanjem glede obstoječih mednarodnih in nacionalnih sistemov, s katerimi se soočamo z človeško mobilnostjo. Kritično se moramo lotiti svojih pristopov in razmišljati o tem, kaj lahko storimo drugače in bolje. To je vprašanje, o katerem smo se pogovarjali tako na lokalni, regionalni kot v globalni ravni ter nacionalni ravni in še bolj pomembno v okviru procesa Združenih narodov na poti do sklenitve globalnega dogovora za varne in zakonite migracije. Po mnenju IOM-a globalni dogovor daje voditeljem edinstveno priložnost, da spremejo pravo odločitev in zagotovitev uravnotežen pristop glede migracijske politike. Razmišljamo ne le v kratkoročnem volilnem ciklu, ampak skladno z dolgoročnimi interesi, ki jih je mogoče upoštevati na osnovi medsebojnega sodelovanja. Poslanci imajo jasno kritično ulogo v vedno bolj globaliziranem in mobilnem svetu. To pa je tudi svet, v katerem ljudje vedno bolj čutijo potrebo po pripadanju in identiteti, seveda z ohranjanjem kulturne istovetnosti. Pomembno je, da predstavite svoje stališče tako v okviru razvoja globalnega dogovora, kot tudi pri izvajanju tega dogovora. To priložnost bi izkoristila za to, da vam lahko predstavim naše trenutne razmisleke v širši perspektivi. Osredotočila se bom na tri ključne točke. Najprej, ključni izzivi, s katerimi se soočamo kolektivno kot mednarodna skupnost – drugič, kako bomo razvijali globalni dogovor za migracije in tretjič, kakšna naj bi bila vloga poslancev pri spodbujanju politike, ki bo bolj pravična, pametnejša in bolj humana pri soočenju z migracijami. Najprej izzivi. Osvetlila bi tri. Najprej demografski izziv. Tukaj treba podariti, da demografski trendi močno vpliva ne le na gospodarstva in družbe, ampak tudi na vse druge vidike življenja. Delovni trg v Evropski uniji se krči, prav tako obseg delovne sile. V Afriki je več kot polovica prebivalstva mlajše od 25 let in tam bo kmalo živelo 25 odstotkov globalnega prebivalstva. Ta dinamika bo vodila v pomembne politične izbire. Migracije seveda ne bodo nikoli edini odgovor na demografske deficite in deficite na trgu dela, ampak prav gotovo morajo biti migracije del rešitve. Drugič, drugi izziv je izziv raznolikosti. Migracije bodo še vedno imele pomemben učinek na družbo kar pomeni, da se bo mora vlada soočiti z vedno večjo versko in etnično raznolikostjo. Raznolikost je zelo pomembna tudi v toksični narativi glede migracije, kar seveda je vedno utemeljeno na slabi obveščenosti, slabi informiranosti. Migranti naj bi bili krivi za več kaznivih dejanj kot državljanje vendar to prav gotovo ni res. Migranti spodbujajo več ustvarjanja dobrih delovnih mest. Javni diskurs moramo preusmeriti v bolj proaktivno odpiranje dialoga. Drugič, v povezavi z raznolikostjo, aktivno moramo spodbujati integracijo migrantov. Učinkovita integracija je bistvenega pomena pri upravljanju z migranti migracijami, ampak to ni dovolj. To zahteva naložbe v vse dele javnega življenja. Šole, delovna mesta, centri skupnosti in še več. Na naslovih veliko krat govorimo o soočenju z izzivi katastrofe, do katerih prihaja oziroma ki vodijo do premikov ljudem. V zadnjih 15 letih so katastrofe vodile do več kot 60 odstotkov, odstotkov takšnih premikov. Ampak to je le manjše povečanje od 2,8 odstotkov na 3,2 odstotka prebivalstva. 288 milijonov mednarodnih migrantov naj bi bilo na svetu skladno z zadnjimi statistikami. Od teh naj bi bilo približno 20 milijonov beguncev. To je zelo majhen, a pomemben delež poleg tega pa je približno 40 milijonov notranje razseljenih oseb. Posledica teh mešanih migracijskih tokov in obsežnih tokov, zaradi katerih so migranti, med katerimi so tudi migranti, otroci, tisti brez dokumentov in tako dalje, moramo oblikovati politiko, ki bo priznavala nevarnosti, s katerimi se soočajo vsi na teh poteh. Tudi kriminalne združbe moramo upoštevati, številni plačujejo to pot s svojimi življenji. In bistveno je, da zaščitimo človekove pravice vseh tistih, ki se premikajo, da zagotovimo pomoč najbolj ranljivim. Izkušnje so nas naučile, da kratkoročni ukrepi niso dovolj mednarodna skupnost se bo najbolj učinkovito odzivala, če bomo imeli celovito dolgoročno migracijsko politiko, ki bo zajemala vse vidike človeške mobilnosti, če bomo priznavali tudi raznolika gonila migracije, kar vključuje tudi vedno večje učinke okoljske degradacije zaradi podnebnih sprememb. Upoštevati pa je treba tudi posledice nezakonitih migracij, ter potrebe po delovnih migracijah. Vzpostaviti je treba ustrezne pravne kanale migracije, skladne z tržnimi potrebami, obenem pa je treba trg tudi zaščititi na ustrezen način, tako da bomo zmanjšali tveganja za tiste, ki bi sicer se odločali za nezakonite kanale migracij. Zdaj pa ta globalni pakt, dobre novice. Septembra lani smo gotovili, da je bila OZN prva, ki se je na mednarodnem vrhu soočila z obsežnimi migracijskimi tokovi. Nastala je Njujorška deklaracija, v katerih vse države članice OZN priznavajo, da potrebujemo celovit pristop k človeški mobilnosti. In tako bomo lahko oblikovali dva globalna pakta. Prvi bo zadeval begunce, drugi pa zakonite migracijske tokove. Oba pakta bosta sprejeta leta 2018. Včeraj smo dobili prvi osnutek globalnega pakta za begunce. UNHCR je poskrbel za ta dokument. In kot so povedali so predsedujoči, naj bi v tem procesu sodelovali tudi mehiški predstavniki in švicarski predstavniki, ki bodo oblikovali izhodiščni osnutek o katerem se bomo pogajali od februarja do julija v New Yorku. Globalni pakt, po mojem mnenju, pomeni edinstveno priložnost, da mednarodna skupnost sodeluje na usmeren način pri oblikovanju vizije, v kateri bodo migracije predstavljale predvsem izbiro, ne pa brezupne nuje. V tem sistemu bi morale imeti vlade možnost upravljati z migracijami, tako da bo to dobro tako za države izvora, kot tudi za države gostiteljice. In videli smo številne koristi, ki izhajajo iz migracij tako za države izvora, kot države gostiteljice. Zdaj pa še vloga poslancev. Kaj lahko storite vi? Prepričani smo, da poslanci morajo imeti izrazito stališče in glas, ki ga bodo slišali vsi, tako pri razvojni politiki kot pri paktu za migracije prosim vas, da uporabite tri možnosti, ki jih imate v roka. Prvič, oblikovanje politike, drugič, možnost nagovora, diskurza in pa tretjič, možnost uporabe sredstv. Kot sooblikovalci politike ste v prvi fronti, ko gre za zaščito migrantov in poskrbeti morate tudi za vzpostavitev uravnotežene migracijske politike. Pri tem se morate opirati na človekove pravice, tako da bo migrant postavljen v središče oblikovanja politike. Migranti morajo biti vključeni v relevantne nacionalne akcijske načrte in strategije. To zajema tudi načrte za zagotavljanje javnih stanovanj in načrte za boj proti ksenofobiji in rasizmu. Zagotoviti je treba seveda tudi zdravstveno skrbo in izobraževanje. Pozivamo evropske nacionalne poslance, da podprejo predlog IOM, da se vzpostavi vizum EU za ranljive migrante, ki ne bi bil na voljo tistim, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite kot begunci. Imajo pa vendar le specifične potrebe po zaščiti, ter si želijo dostopa do držav članic EU na osnovi razlogov, ki izhajajo iz človekovih pravic. To pa je treba storiti na varen in urejen način. Poslanci prav tako lahko spodbudijo medvladni pristop k oblikovanju politike. Različne ministrstva in vlade seveda imajo odgovornosti glede migracij in te problematike se moramo lotevati po delčkih. Še posebej relevantno je, da migracije vključimo tudi v načrt do leta 2020 za trajnostni razvoj. To mora biti tudi del globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko. Na to pa še moč diskurza, vi lahko odigrate zelo pomembno vlogo v smislu javne razprave o migracijah. Pri tem se morate upirati na bolj točno zgodovinsko osnovo, na dejstva in tako dalje. Pogosto se ljudje raje odločijo za populistični diskurz nekaterih politikov. In vi kot politični vode morate opamljati državljane na zelo pozitivne učinke migracij, tako v smislu gospodarske kot socialne dinamike. Je pa treba seveda zagotoviti tudi politične reforme, ki bodo koristi tako družbam, gostiteljicam kot migrantom. Potem pa še tretja možnost, možnost uporabe sredstev. Kako bo se dodeljevali sredstva, to bo prav gotovo vplivalo na migracijsko politiko in na življenje migrantov. Nekaj hitrih, jasnih primerov. Integracija in socialna politika, prvič, to sem omenila že prej, to bo zahtevalo investicije v smislu sprejemanja novih prišlekov, enako velja tudi za dostop do javnih storitev, še najpomembneje seveda zdravstvena oskrba, izobraževanje, socialne pravice. Na to pa še politika vračanja imigrantov. Vsi seveda vemo, da bo vedno več ljudi, ki bodo prosili za dostop, kot lahko vlade dovolijo oziroma jih lahko vlade sprejmejo. Ljudje morajo torej spoštovati pravila in vračanje tistih, ki ne morejo ostati, je bistven vidik migracijske politike. Seveda moramo spodbojati v čim večji meri prostovoljno vračanje imigrantov, kar pa moramo spodbujati tudi za nekakšno finančno pomočjo, zato da bomo omogočili boljšo integracijo in vračanje v domačo družbo. To pomeni tudi bolj trajnosten pristop k vračanju v državo izvora. Zdaj pa še večletni finančni okvir. Ta nam daje edinstveno priložnost, da EU konkretno z ukrepi dopolni svojo politiko, torej oblikovati mora ustrezna sredstva, ustrezne instrumente in razvijati svojo agendo za migracije. Proračunske organe morate uporabiti zato, da lahko zagotoviti ustrezno financiranje in pa koherentno upravo finančnih instrumentov v namene migracijske politike. Zdaj pa še nekaj sklepnih besed. Migracije, to je problematika, s katero se bomo morali soočali, soočati. Namesto, da o tem govorimo le kot o težavi, moramo o tem govoriti kot o človeški realnosti, s katero se moramo soočiti. Pozdravljamo jasno izjavo EU ob objavi poročila generalnega sekretarja Migracije za vse in sicer, da je pomembna močna vizija, kako lahko migracije postanejo priložen za vse. Priznavanje človeške mobilnosti pa je naravni del človekove preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Cenimo mnenje generalnega sekretarja UN, Združenih narodov, da je treba globalni pakt dopolniti z drugimi ukrepi ko se začenja proces pogajanj, bolj kot kadarkoli potrebujemo drzno kolektivno razmišljanje in pa tudi konkretne ukrepe za oblikovanje celovitega pristopa k upravljanju z migracijami. Evropski parlament pozivamo, da Evropsko unijo in države članice prevzamejo vodilno vlogo v pogajanjih in zagotovijo sprejetje ambicioznega dogovora, ki bo poenoten okvir skupnih načel, zavez in razumevanja med državami članicami glede vseh vidikov migracij. Še posebej pa mora biti to skladno tudi z zavezami SDG 10.7 in sicer spodbujati je treba varne, odgovorne, zakonite migracije znotraj dobro načrtovane migracijske politike cenim vodilno vlogo Evropskega parlamenta in veseli nas, da bo čez nekaj tednov sklican še en parlamentarni odbor, v okviru katerega bo mogoče poglobiti znanje o tej problematiki, potem, ko bomo že dobili ta nični osnutek. Upam, da boste lahko poslanci prevzeli vodilno vlogo v tem zgodovinskem procesu. Najlepša hvala za vaš čas in pozornost. Najlepša hvala, gospa Klein Solomon, Hvala, da ste izpostavili tudi ulogo Evropskega parlamenta v tem procesu. Naj predstavim, naj opomnim kolege vseh teh odborov, da parlament sodeluje v tem procesu že od leta 2016, ko je bil sklican vrh OZN o migrantih in beguncih. Tudi v pogajanjih zadnje leto smo delali in v procesu spremljanja razvoja te situacije. Kmal bomo imeli tudi medvladna pogajanja ki se bodo začela poznaje ta mesec. Temu pa bo sledila še predstavitev ničnega osnutka dokumentov v naslednjih nekaj dnevih. Prej dam besedo članom vseh treh odborov, prosim, da se napoveste. Najprej še krajše intervencije, prvič strani Evropske službe za zunanje delovanje, potem pa strani bolgarskega predsedstva. Najprej EAS, izvolite. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko bom predstavil naše stališče. Nekaj pomembnih točk, kjer smo predvsej aktivni kot Evropska služba za zunanje sodelovanje v sodelovanju z državami člancami in Evropsko komisijo. Po New Yorkski deklaraciji leta 2016 smo z veseljem ugotovili, da imajo države članice nekakšen skupen pristop, da se na enoten način odzivajo na to, zelo dobro deklaracijo. Aktivno sodelujemo z državami članicami, še posebej z državami članicami trija, znotraj različnih delovnih skupin sveta, še posebej za azil in migracije. Na ta način skušamo vzpostaviti neke vrste inventar vsega, kar že imamo v smislu skupnega razumevanja med eh, državami članicami in institucijami. Oblikovali smo torej ne ravno smernice EU, ampak nekakšen okvir doslednih interpretacij glede tega, kar ste se že dogovorili države članice in Evropska unija. Zagotoviti želimo čim večjo transparentnost pri pripravi teh pogajanj, obenem pa moramo poskrbeti za to, da se bo spoštoval pravni red, pa tudi vse zavede, vključno z trajnostnimi razvojnimi cilji, na katere ste se sklicevali. Poskrbeti je treba tudi za doslednost med notrnimi izzivi in zunanjo razsežnostjo politike skupnosti. Ne bom se loteval podrobnosti tega, kar počnemo. Smo bili le nekakšen posrednik med državami članicami, ampak želel sem povdariti le, da smo upravili veliko dela v to smer skupaj z službami Evropske komisije. Zdaj pa še zunanja razsežnost od njurške deklaracije in glede na prihodna pogajanja, smo bili zelo aktivni tudi pri sodelovanju s tretjimi državami. In dovolite mi, da na hitro omenim srečanje v Abidžanu EU Afrika UN. Tam smo se pogovarjali o tej situaciji. Ne gre torej le za sodelovanje teorije, ampak tudi v praksi. In veselijo nas zaveze afriških držav, saj so obljubile, da bodo naredile pomemben korak naprej prisočen s tem vprašanjem. Prav tako podpiramo IOM na konkreten način. In seveda je zelo dobro to, kar počnemo znotraj mednarodne skupnosti z Afriško unijo, z IOM-om in z Združenimi narodi. Želeli bi si, da bi vse to delo na nek način prevedli v končno obliko globalnega pakta veliko dela nas še čaka, smo pa na pravi poti. Mislim, da smo se na nek način rešili klasične naracije, skušamo biti vedno bolj pragmatični. Hvala. Hvala in hvala, ker ste bili kratki, zdaj pa nekako še bolgarsko predsedstvo sveta. Uh, uh, hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gostje. Na kratko bi povedala, kakšna je bila razprava na neformalnem svetu o PNZ glede gomba, eh, globalnega pakta za migracije, ki je potekal 25. januarja letos v Sofiji. To je vprašanje, ki je bilo na dnevnem redu uradnega eh, sveta za PNZ in kamor je bila povoljena tudi eh, visoka predstavnica OZN za to vprašanje, gospod Luis Arbor. Na svetu za PNZ ali svetu PNZ, smo uh, govorili o vprašanju migracij in o paktu za migracije kot o delu, ki bo vsem nam uh, omogočalo stopiti korak naprej pri iskanju rešitve za to področje. Slišali smo, kakšna so bila stališča ministrov za notranje zadeve držav članic in izpostavili pozitivne elemente, ki bi jih lahko uporabili tudi v prihodnih pogajanjih. Nažalost pa eh, gospe Arbor ni uspelo priti na sestanek, je pa vseeno potekala razprava skupaj z našimi zunanjimi gosti, oziroma našimi gosti, gospod Laura Thompson, generalno direktorico IOM, gospodom Folkerjem Turkom in pa gospodom Mihajlom Špindelegerjem. Rezultat našega dela je bil dokument uh, za razpravo, ki je vseboval tudi tri vprašanja za naprej. Razprava je bila zelo konstruktivna in tudi živahna. Naši gostje so v njej izpostavili pomembna načela prihodnega globalnega pakta in sicer potrebo po uravnoteženem dokumentu, pristop, ki temeli na človekovih pravicah vloga Njujorške deklaracije, potreba po mednarodnem sodelovanju, ne na zadnje, kajti migracije so medglobalen fenomen. In tu je treba res upoštevati vse relevante dokumente in deklaracije na globalni ravni. Na svetu smo v okviru razprave tudi povedali ali slišali, da je Evropska unija pomemben igralec v tem postopku in tudi pomemben partner ne nazadnje v pripravljalni fazi pred paktom. Dosegli smo konsens glede naslednjih zadev, poleg glavnih načel, ki sem jih že omenila. Prvič, dodana vrednost globalnega pakta za migracije, kajti ta pakt mora upoštevati interese vseh držav članic in mora hkrati tudi temeljiti na pristopu uh, v kontekstu človekovih pravic, potem drugič jasna razmejitev eh, oziroma uh, jasna ločnica med migranti in pa begunci, potem naslavljanje iz raz, razlogov za migracije, boj proti nezakonitim oziroma ustrezno upravljanje nezakonitih migracij in pa boj proti tihotapljenju in trgovino z ljudmi. Vse to mora potekati skladno z nacionalnimi pristojnostmi držav članic in ob sodelovanju vseh držav članic. Hkrati pa je treba tu tudi upoštevati socialno vključevanje migrantov v družbe gostiteljice. Ministri in pa naši gostje so se tudi strinjali, da je treba tu temeljito uh, prenoviti način sodelovanja med vsemi in najti najboljšo možno rešitev. Evropska unija mora v zvezi s tem še naprej govoriti z enim glasom. To velja tudi za fazo pogajanj. Namen predsedstva sveta je na ustrezen način uporabiti rezultate te razprave tudi pri prihodnem delu sveta EU in izdelavi ali pripravi stališča, kar bo potem državam članicam pomagalo pri pripravah na pogajanje v New Yorku. To je vse, hvala. Uh, hvala, tako zdaj pa gremo kar na razpravo. Prosim, če lahko člani vseh treh odborov za razvoj zunanje zadeve in našega odbora Libe eh, poveste, kdo eh, želi govoriti. Gospa Metzola se je prijavila, ampak je ni več. Super. A ne, vse je tu. In, se, in tam klepeta z neko drugo članico odbora Libe tudi druga klepeta. Gospa Sipel, ste tu? Ni je tu. Gospa Sargentini. Se opravičujem, gospod predsednik, nisem se zavedela, sem bila druga na seznamu. Kakorkoli. Želim se opravičiti gospe Klein Solomon za to schizofreno situacijo, ki jo imamo v Evropski uniji. Zadnji prispevek predstavnice bolgarskega predsedstva eh, je omenjal, da moramo govoriti z enim glasom v Evropski uniji. Ampak morda je to res, ko smo v New Yorku, ko pa smo v Evropski uniji, ko se dogajajo sveti za PNZ v EU, pa so stvari drugačne. Globalni pakt za migracije Vsaj mm, na vides daje vtis, da skuša stvari urediti, da tudi Evropska unija to razume, da Evropska unija, oziroma Evropska unija daje vtis, da razume, da je celina, eh, ki bo privabljala ljudi, ki je celina eh, migracij. Ampak eh, sklepi sveta tega ne odražajo. In zato imamo vprašanja predvsem za bolgarsko predsedstvo sveta. Zanima me, kako želite razumevanje migracij kot globalnega fenomena združiti z evropskim pristopom in evropskimi politikami. Naprimer, v kontekstu pogajanj o e, premestitvah oziroma preselitvah. če ne želimo govoriti o vsaj minimalnem številu ljudi, ki jih je treba preseliti v znotraj Evropske unije, potem nikakor ne moremo govoriti o kakšnih zgornjih mejah. Gospa Klein Solomon je govorila o evropskem vizumu za uh, ranljive skupine ljudi, za osebe, ki morda ne morejo pridobiti statusa begunca. Kako gledate na to? Mi sicer nekako razumemo, da begunci potrebujejo zaščito, ampak tu gre za dvoje, za eh, begunce in migrante. In mislim, da nima smisla, da, oziroma ne sme priti do tega, da bomo eh, migrante nekako ščuvali proti beguncem in obratno. Dobroti v konkurenci. Hvala. Hvala. Prosim, da se držite časa, ker eh, ob 10.30 potem glasujemo. Gospa Lohbilder. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi gospe Klein Solomon za um, pojasnilo glede pogleda IOM na globalni park za migracije in v bistvu na celotno problematiko okoli imigrantov in migracije. Slišali smo tudi, kakšen je kakšen komentar um, sveta glede tega. Ampak, če si pogledamo, kaj se dejansko dogaja v praksi, potem vidimo, da skuša Evropska unija odgovornost glede sprejemanja migrantov, glede njihove zaščite, prevaliti na tretje države, kar je uh, škandalozno, kar je tudi visoki predstavnik uh, eh, OZN večkrat izpostavil kot uh, grozno. Zanima me, kako želite pomagati pri tem, da se to spremeni. Dejali ste, gospa Klein Salomon, da ne bi Evropska unija prevzela vodilno ulogo pri pogajanjih, ampak s takšnim delovanjem v praksi se mi zdi to zelo težko. Drugič, eden od ciljev globalnega pakta za migracije je tudi podpora državam, ki se morajo soočati z ogromnim številom migrantov in pa beguncev, ki jih sprejemajo v ogromni meri. To bo za posledico imelo tudi, da bo no, ogromno število beguncev dolgo časa živelo v eh, taboriščih in številke iz leta 2016 kaže, da več kot 5 milijonov ljudi že in še bo vsaj 10 let živelo v nekih begunskih taboriščih brez pravic in brez kakršne koli perspektive. Kako na to gledate v kontekstu globalnega paka za migracije? Hvala. Hvala, Eli Schlein. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi gospe Solomon Klein za to, ker ste danes tu z nami. Bila sem z nekaterimi kolegi v New Yorku eh, v času prvega eh, vrha glede migracij in pa preseljevanja ljudi v svetu. Ambicije so bile tudi takrat zelo visoke, ampak spremembe na geopolitičnem zemljevidu eh, nekako kažejo, da bodo. Da bo te cilje težko doseči, Gospa Solomon Klein je omenjena spremembe in tu bi spostavila dvoje, kar bi nas morala skrbeti. Evropska unija naj bi res imela volil, vodilno ulogo, ko gre za doseganje ciljev iz globalnega pakta. Bi se pa navezala na to, kar je povedala gospa Sargentini. Evropski uniji ne govorimo z enim glasom. In če nimam prav, če govorim z enim glasom, potem me je kar strah. Ker ti zanikamo stvari, zanikamo, zatiskamo si oči pred realnostjo, zatiskamo si oči pred dejanskimi številkami. Govorili ste o pristopu, ki naj bi temeljil na, na dokazih, na podatkih, kar bi bilo super, tudi tu v Evropskem parlamentu, ampak eh, to se ne, ponovadi ne dogaja. Uh, zatiskamo si oči pred tem, da bodo migranti in migracije ostali tu z nami, tudi v prihodnje. In dokler bo tako, ne moramo biti kredibilni na vzven, v New Yorku naprimer, kajti dokler ne prevzamemo naše odgovornosti, našega deleža odgovornosti, bremena, eh, tu v Evropski uniji, doma, med nami, eh, ne moramo nikakor biti kredibilni na vzven. Tako da to ni dobro. V odboru Libe sicer o tem govorimo, kar je vsaj nekaj. Tudi v odboru Deve za razvoj. V odboru Libe eh, govorimo o razvoju eh, skupnega evropskega azilnega sistema. In oktobra nam je uspelo sprejeti zelo ambiciozno reformo Dublinske uredbe, eh, ki določa podgovornosti in pristojnosti posameznih držav članic, ko gre za migrante. In skušali smo doseči s to res jasno večino okoli tega, da razumemo, da gre za izziv, za skupen evropski izziv, ki terja tudi skupno evropsko rešitev. In zato bi se morali tu v Evropskem parlamentu, v vseh odborih, čim prej posvetiti globalnemu paktu za migracije in iti naprej. Imamo vprašanje, kako pa gledate na spremembe na ameriški administraciji in kako bo to vplivalo na celoten proces okolje globalnega pakta? Ali bodo tudi druge države morda to nekako imale za zgled ali za izgovor? Hvala. Hvala, gospod Zoko. Najlepša hvala. In hvala za to odlično predstavitev. Žal sem bila nekoliko pozna in nisem vsega ujela. Sem pa članica odboru AFET in pa DEVE in pogosto potujemo z delegacijo na območja, ki so prizadeta zaradi. Uh, uh, pritoka imigrantov, oziroma ki trpijo zaradi pritoka imigrantov. Zato imam vprašanje za vas. Sama sem bila prav tako begunka pred 20 leti, v, po vojni ali med vojno v nekdanji Jugoslaviji. In zato te stvari razumem. Ampak tu se soočamo z ogromnim populizmom v naših državah. In zanima me, kako se bodo OZN ali se bo OZN odzval na to, kako boste skušali skoordinirati vso javno razpravo okoli tega kajti Evropska unija je hkrati tudi največji donator v okviru te krize. Ampak naša javnosti ne razume, kaj točno se dogaja, s čim se sploh soočamo. In zato eh, bi želela eh, združenim narodom povedati, da imamo težavo, ko gre za uh, javno diplomacijo, ko gre za uh, od,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 ki se mora obračati na vzroke in razloge eh, za migracije in eh, to se navezuje tudi na integracijo, zato sem eh, zelo občutljiva na ta diskurs o odprti, vključujoči politiki na tem področju. Mislim tudi, da moramo razpravljati o nasilju nad uh, migranti, prosilci za azil in begunci, ne glede na pot, ki jo uberejo. Očitno je, da veliko držav uh, se je na to že odzvalo, ampak uh, zanima me, kako lahko občutno uh, Eh, omejimo nasilje nad eh, migranti, prosilci za azil in begunci, ne glede na pot, ki jo uberejo in ne glede na to, kje se nahajajo. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Ali se vam ne zdi, da bo to imelo učinek ne samo na uh, tiste, ki jih to najprej eh, prizadene, se pravi begunce in tako dalje, temveč, da bo to učinkovalo tudi na uh, druge deležnike. In glede slednjih, eh, se vam ne zdi, da bi bilo to tudi dober način, kako mobilizirati uh, ljudi? Uh, za begunce. In na ta način bomo lahko dejansko uh, učinkovali tako proti uh, nasilnežem, kot tudi na uh, mnenje. Hvala, Silvi Kler Mudi. Hvala. In pa hvala tudi za uh, vaš prispevek, za vašo predstavitev. Upam, da uh, se zavedate, da se v tej dvorani pridigate že Eh, torej vernikom vaše dogme. Vem pa, da eh, je tudi res, da imamo težave na ozvojen skomunicirati um, ehm, te stvari našim javnostim, našim prebivalcem, državljanom, boljivcem ne nazadnje. Dvoje, kar ste omenili v začetku vaše predstavitve, eh, se je, je povezano z demografskimi in pa ekonomskimi razlogi. Eh, s katerimi naj bi nekako spodbudili tudi migracije v naše države. Poglejte si naprimer podatke glede, uh, glede um, pokojninskih skladov. Že samo zato bi se morali zavedati, da potrebujemo mlajše, uh, da potrebujemo mlade v Evropski uniji, ker je naenkrat to pot, ki vodi v prepad. In, ampak tu imamo ogromno kriz že na drugih področjih v Evropski uniji. Kakorkoli tu pa je potem še eh, to, ta emocionalna nota in pa sporočilo, s katerim moramo doseči srca naših eh, državljanov in jim povedati, zakaj bi res morali eh, migracije in pa migrante nekako sprejeti in jih ne zavračati, kot to ponovadi vidimo tudi v političnem diskurzu. Seveda se v naših državah stvari spreminjajo, so zelo um, pereče na številnih področjih, uh, zaposlovanje, zdravstvo, pokojnine in tako naprej. Ampak, kot je povedala kolegica, je treba najti boljši način komuniciranja z javnostmi glede tega, uh, glede migracij, glede potrebe po migracijah in tudi glede potrebe po integraciji. Hvala. Hvala, Roberta Mecola. Se opravičujem za tisto prej. Uh, in bi povedala, se strinjam s številnimi kolegi, ki so spregovorili pred menoj. Ta Evropski parlament, v primerjavi z drugimi in pa z drugimi sklici parlamenta, je izjemno eh, glasen, ko gre za uh, razlaganje o tem, da je treba storiti več. Poglejmo si, kaj se je dogajalo. Stvari so bile stabilne, potem je bila kriza, potem pa so bile stvari spet, recimo, temu stabilne. Jaz pa bi se predvsem eh, posvetila eh, nezakonitim migracijam. Danes na naše obale prihaja na tisoče ljudi in zato bi morali najti tudi način, kako s tem uh, ravnati, kako uh, zakonito to rešiti. Zakonito in zakonodajno. Uh, In tu se strinjam tudi z kolegico iz Argentini. Če govorimo o teh stvarih s svetom, vidimo, da je med nami ogromen prepad. In v Evropskem parlamentu bi morali sprejeti zakonodajo, ki bi ljudi neposredno zaščitila. Torej, Evropska unija bi te ljudi morala neposredno zaščititi in eh, nekako preprečevati vse te smrti, do katerih prihaja eh, na morjih, kopnem in drugem. In tu ne gre samo za zaščito, ki bi temeljila na morebitni ranljivosti, ampak tudi na zaščito, ki bi lahko eh, bila utemeljena s potrebo po eh, delovni sili, naprimer. Ekonomske potrebe so to, ampak nekatere države tega ne želijo razumeti, zato ker pač morda nimajo ali zgodovinskih izkušenj s tem, ker to zanikajo ali ker morda eh, že obstaja sto tisoče ljudi na njihovem zemlju, ki prosijo za zaščito in ne želijo več ljudi. Kakorkoli, jasno moramo povedati, da je treba identificirati tiste države, tiste regije, eh, iz katerih, eh, oziroma, katerih ljudje potrebujejo zaščito. In včasih je to zelo preprosto, morda gre celo za osebe in pa regije, države, kjer bi ljudje lahko dobili zaščito po Ženevski konvenciji, če ne po čem drugem. In mislim, da ne smemo čakati na nov mandat, na nov sklic tega parlamenta, Eh, da se stvari spet zažene naprej ali pa morda, da samo stojimo na mestu in eh, nekako uh, lovimo svoj rep. Hvala. Marin Mike. Sem rapočorf. Hvala lepa. Kolegi so o tem že govorili kot poročevalka glede režima integracij. Naj povem, da smo v parlamentu podprli predlog, ki temelji na eh, načelih eh, humanitarne eh, pomoči. Imamo precej pravil, ki jih je treba pregledati na ravni Evropske unije. Strinjamo pa se, da mora biti Evropska unija zgled na področju beguncev in na področju humanitarne pomoči. Postavljam vprašanje svetu. Svet nima istega eh, stališča kot mi in tudi ne vem, eh, zakaj se bo eh, svet odločil, ampak treba je biti odgovoren na svetovni ravni na področju politike migrantov in begunske politike, kajti naša vloga in naša odgovornost je, da smo zgled drugim. To je naloga eh, sveta in eh, države članice se morajo resnično zavezati, ampak doslej je bil svet precej nejasen glede tega. Na to glede vprašanja nasilja nad migranti, kako to nasilje odpraviti, tu moramo vedeti, da je to priložnost za Evropsko unijo. treba je izkoristiti to priložnost, če želimo eh, eh, prevzeti odgovornost in zagotoviti boljšo prihodnost za Evropo. To je priložnost, da izboljšamo življenje beguncev. Hvala, gospod Bašir. Thank you very much, chair, and thank you. Hvala, gospod predsednik, in pa hvala tudi za odlično predstavitev gospe Klein Solomon. Govoril bi o dvojem o beguncih in o migracijah. Najprej begunci. Sam uh, v zadnjih letih predvsej delam na dosjeju glede uh, oseb brez državljanstva, še posebej iz Mjanmara. Bil sem uh, v zadnjih letih zelo pogosto v Bangladešu in se tam sestavil z osebami, z ljudmi iz Mjanmara, ki so tam pribežali. Uh, V svetu je eh, več kot 68 milijonov beguncev in eh, večina teh živi v državah, kjer so se rodili ali pa v sosednjih državah. Milijon ljudi je pred nekaj leti prišlo v Evropsko unijo, ampak 67 milijonov ljudi še vedno živi v svojih eh, državah ali pa v državah kot so Jordanija, Libanon, Turčija, Pakistan in Bangladeš te države nosijo ogromno breme, kajti begunce morajo izobraziti in nekako jih vzgojiti v lastne državljane, kajti ti ljudje verjetno nikoli ne bodo šli nazaj domov in bodo ostali v teh državah. To pa tudi pomeni, da so ranljivi, ker jih zelo lahko izkoristijo potrebujejo izobrazbo, potrebujejo delovna mesta, potrebujejo integracijo in pa uh, stanovanja. Zato moramo tudi mi, kot razviti svet, tem državam in tem ljudem pomagati. Glede migracij pa bi povedal naslednje. Moj oče je prišel v Združeno kraljestvo, ampak ne kot begunec, kot ekonomski migrant je prišel. In zaradi tega je eh, uspel vzgojiti šest otrok, vsak od teh ima, torej je izobražen in ima dober poklic. Plačujemo davke Združenemu kraljestvu in ustvarjamo delovna mesta. To bi lahko navedel kot uspešen primer emigracije. Tudi Sadži Džave, ki je uh, sekretar na Ministrstvu zvanje zadeve, je uspešen primer integracije. No, to je morda dobra istočnica za zaključek. Bom takoj končal. Sadik Khan, londonski župan, prav tako potomec migrantov. Tako da, pod črto, prav imate. Upravljanje z migracijami je zelo pomembno. Ti ljudje imajo ogromno za ponuditi. Potem pa so tu še demografske potrebe. tudi integracija je zelo pomembna. Najlepša hvala. Bashir, um, to... Hvala, gospod Bašir, gospa Zipa. A, gospa Sipel klepeta z gospod se Argentini. No, stvari se ponavljajo. No, Libe spet trpi. Gospod Lopes Aguilar vi pa imate uh, ali nimate družbe, kakorkoli. Hvala, gospod Klein Solomon, za vašo predstavitev. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Številni med nami vemo, o čem govorite. Migracije niso nov fenomen. To je, obstaja že od začetka človeštva in vedno bo obstajalo. Je pa že skrajni čas, da države članice Evropske unije, ki so ratificirale Lizbonsko pogodbo, ki mimo grede upravljanje z migracijami oblikuje ali nekako dviguje na politično raven Evropske unije, končno. Storijo to, kar morajo. In tudi mi moramo razumeti, kakšne so posledice te odločitve. Migracije moramo, oziroma z migracijami moramo upravljati brez vseh teh negativnih sentimentov in pristopov, ki so nekako zaznamovali politiko, oblikovanje politike Evropske unije vsaj v zadnjih desetih letih. In to je v bistvu čas, ki se opada z eh, življenjsko dobo Lizbonske pogodbe. To sem želel povedati. Tiste države, ki so jo potrdile, zdaj kršijo vse, kar v njej piše. Zakonitim migracijam in migrantom moramo dati priložnost, še posebej tistim, ki imajo kakršnekoli humanitarne ali druge potrebe. Ne samo tistim, ki iščejo azil, Eh, ki so begunci, tudi tistim, ki iz humanitarnih razlogov iščejo zatočišče pri nas. Ker če ne odpremo zakonite poti v Evropsko unijo, bodo ti ljudje skušali sem priti nezakonito in s tem tvegali svoje življenje in življenje svojih družin. Mi se trudimo, sam sem poročevalec za vizumski zakonik. Mi smo res skušali eh, storiti največ, kar se da v kontekstu zakonodajnega dela, glede zakonika. 25. člen tega zakonika omogoča časovno omejen dostop, zakonit dostop na ozemlje Evropske unije eh, na, iz humanitarnih razlogov. To omogoča zakonik, ampak države to blokirajo in gledajo stran. In želim jim povedati, da če ne bodo razumele, da bo treba najti možnost zakonitega vstopa za te ljudi, bomo eh, še vedno, oziroma bomo vedno znova in znova v tem začaranem krogu. Hvala. Hvala lepa, ja, smo razumeli. Ana Gomeš ima naslednjo besedo. Hvala lepa, gospod Klein Solomon. Ali tu ne obstaja nevarnost, eh, da bo tu šlo zopet samo za eh, politično korekten jezik, eh, ki bo prekril kritično realnost? prejšnji teden, oziroma ta teden, smo imeli uh, delegacijo iz Nigerije in uh, to so bili ljudje, ki so uh, bežali pred Boko Haramom in uh, razlog za to uh, so, je prisotnost orožja in ne samo tistega iz uh, Gaddafjevih uh, arsenalov, uh, temveč uh, gre tu uh, za orožje, eh, vključno z oklepnimi vozili, ki eh, menda prihajajo iz Evrope. Na to, pogledajte si Etiopijo. To je država, eh, ki jo podpirajo tako evropski kot ameriški davkoplačevalci in tam združeni državi branijo zelo nedemokratičen režim. Ljudje protestirajo. Eh, demonstrirajo in upam, da eh, se bo to kmalo končalo. To pomeni, da se uporablja naš denar za podpiranje te represije in zato mladi ljudje iz teh držav, iz Etiopije, Libije in tako dalje, prihajajo v Evropo. Lahko bi eh, vam povedal tudi nekaj o Nigeru, kjer se tudi dogajajo podobne stvari tam imamo uh, grozovite probleme eh, zlasti eh, z mladimi, kako jim dati nek smisel. In na to govori, spregovorimo še o Libiji. Italijani plačujejo milice v Libiji. Vi ste tam opravili odlično delo, ampak Združeni narodi sploh nimajo legalne prisotnosti v Libiji. Kaj delate v Libiji? Ali vi eh, tam ne upravljate z eh, taborišči, kjer prihaja do mučenja, ali tega ne upravljate? Ali, eh, ali tu dejansko pogledamo v oči realnosti, ali ni tudi uh, odgovornost družnih narodov, da nas sooči s to resnico, dobro vemo, kaj se tam dogaja in tam se ne dogaja to, kar nam tu govorite. Dobro, na to imamo uh, Cecil Kenge, Birgit, če želi besedo. Ne? Dobro. Cecil, ki je soporočevalka z gospo Macolo um, na področju holističnega pristopa k migracijam. Želi še kdo drug besedo? Če ne, pa bo na to panel odgovoril na vprašanja. Želi še kdo besedo? Dobro. V tem primeru bo Cecilija zadnja. Hvala lepa, Claude. Tudi sama se zahvaljujem gospe Klein Salomon, ne samo za analizo, ki jo je predstavila, temveč tudi za to, da je parlament postavila v osrčje tega postopka. Prepričana sem, da mora parlament igrati zelo pomembno vlogo pri vseh teh procesih in to mora veljati tudi za obnovo teh eh, sporazumov v prihodnosti. Parlament eh, igra ključno ulogo na področju migracij in eh, zlasti močno podpiram tako imenovan holistični pristop, kot je gospod Moraješ povedal. Pripravljamo poročilo na temo tega holističnega pristopa in v tem poročilu se bomo zrodočili na nekatere vidike, ki ste jih omenili. Pogledali si bomo reševanje, eh, kanale za eh, zakonito priseljevanje, vprašanje prekupčevanja eh, in trgovine z ljudmi in vprašanje celotnega svežna o azilu in pa migracijske strategije Evropske unije. To so ključni izzivi za naše družbe in z njimi se moramo skupaj soočiti. Na to še nekaj je zelo pomembno in to je beseda kriza. In veseli me, da sem to besedo slišala danes tu. To namreč kaže na določeno mentaliteto. Moramo se izogniti krizam zato, da eh, in to na ta način, da mm, uveljavimo našo vizijo eh, in naš pristop in da se izognemo takim nujnim eh, situacijam v prihodnosti. Eh, imam dve vprašanje. Kako se Združeni eh, narodi želijo eh, spopasti z vprašanjem podnebnih begoncev? Kako lahko uh, uveljavimo to idejo podnebnih beguncev? Na to drugo vprašanje v zvezi z Združenimi državami in Afriško unijo in njuno ulogo, tu potrebujemo globalen pogled in človekove pravice, pravice ljudi morajo biti v uh, osrčju te politike. In za konec naj povem še to, da moramo veliko več narediti na globalni ravni. In potrebujemo tako imenovani protidiskurs, ki ga moramo vključiti tudi v našo politiko. Ta pol parlament igra zelo pomembno ulogo. Včeraj je skupina socialistov odločila, da bo pripravila osnutek rezolucije. Eh, o globalnem eh, svežnju o beguncih in mislim, da nam bo to tudi omogočilo to delo opraviti skupaj. Eh. Hvala lepa, Cecilija. Morda ne boste odgovorili na čisto vsa vprašanja, ampak 7-8 minut pa lahko imate na voljo, da odgovorite. Hvala lepa in hvala vsem, ki ste prevzeli besedo na tako strasten in elokventen način. Naj um, odgovorim eh, na nekaj eh, izvornih razlogov, o katerih je govorila gospa Gomeš. Vsi se strinjamo, da eh, kar se tiče krizne migracije in kar se tiče beguncev, tu je glavno, da odpravimo te izvorne razloge in eh, globalni svežen o migracijah in o beguncih eh, ne sme enostavno prekriti eh, glavnih razlogov za to, da ljudje bežijo. To ugotavlja že konvencija o beguncih in to je tudi tam zapisano, ampak poleg tega pa imamo tudi nasilje, korupcijo, to so glavni razlogi za te premike, pa tudi učinke podnebnih sprememb in degradacije okolja in s tem se lahko spopademo samo uh, tam, kjer, odkudar to izvira. Strinjam se, da je to odgovornost tako nacionalnih eh, vlad, kot tudi mednarodne skupnosti. Treba je pomagati uh, ljudem, ki uh, bežijo, ker nimajo druge izbire. Na to podnebni begunci. To je zelo um, sporen eh, pojem. Ljudje, ki bežijo, večina ljudi, ki beži zaradi podnebnih eh, sprememb, ostane v svoji državi. Pravna kategorija podnebnih beguncev je precej občutljiva zadeva. Mislim, da bo eh, s časoma potrebno priznati, da nekateri ljudje eh, enostavno ne morejo večiti nazaj eh, v eh, domačo regijo ali državo in treba bo predvideti več zaščite za te ljudi. Za enkrat nekatere evropske države nudijo začasno zaščito za to obliko beguncov, ampak potrebovali bomo eh, bolj jasne kriterije za takšne ukrepe in ta odbor bo lahko na tem področju tudi veliko naredil. Kakšne kriterije moramo uporabljati za to, da zagotovimo eh, ustrezno zaščito za te begunce? Na to vprašanje eh, zakonite migracije. Hvala lepa, gospe Mudi, za to, da ste podčrtali to, kar je tako očitno, če si pogledamo napovedi, dolgoročne napovedi. Popolnoma jasno je, da bomo potrebovali mlade ljudi, ki bodo prispevali k javnim pokojninam. E, to je povsem očitno in e, tega drugače ne bomo rešili v, e, združe, v Evropski uniji, tudi če zagotovimo večjo mobilnost znotraj EU. In to mora javnost vedeti. In en od načinov uh, je tudi uh, v spremembi tega diskurza, kako lahko eh, ta mm, diskurs eh, spremenimo, eh, kako ga lahko bolj ukrepimo z dejstvi, z dokazili. Kajti trenutno je ta diskurs zelo čustven in obvladuje ga strah. strah. Strah pred drugimi, ki ne govorijo istega jezika, ki nimajo iste veroizpovedi. In tu najdemo tudi veliko rasizma, islamofobije in tako dalje. In mislim, da se to navezuje tudi na to naravno tendenco v ljudeh, da se bojijo drugega. Ampak to je natančno uh, tisto področje, kjer uh, voditelji, uh, poslanci in politiki lahko največ naredijo. Kajti pod kožo smo vsi uh, ljudje in velika večina beguncev zelo veliko prispeva uh, s svojim podjetništvom, s svojo, uh, svojo zavezo družbi, v katero se vključujejo in zahvaljujem se gospodu Bašerju za uh, njegovo pričevanje. Treba je odpraviti ta strah, to instinktivno reakcijo, ki je tako užalovanja vredna. Uh, McKinsey je pripravil poročilo in eh, tudi um, The Economist in njuna, njihova raziskovalna enota je pripravila poročilo, eh, ki kaže o tem, da ljudje se odzivajo čustveno in to najdemo tudi v vseh rezultatih, volilnih rezultatih in tako dalje. Treba je odpraviti te mite in treba je eh, pokazati, da ne glede na veroizpoved, ne glede na barvo kožo, realnost je ta, da govorimo o ljudeh, ljudeh, ki imajo eh, talente, ki so inovativni in velika večina beguncev eh, to so ljudje, ki so že v gibanju, to so ljudje, ki so obrali to pot, to so ljudje, ki so pogumni, ki so prav tisti ljudje, ki bodo začeli z eh, podjetništvom, ki bodo inovativni, ki bodo iskali rešitve, ki bodo lahko prispevali v, k vašim družbam. In eh, tu potrebujemo neko vodstvo. Potrebujemo dejstva in dokazila, ampak eh, poziv mora biti tudi čustvene narave. Moramo enostavno priznati, da, eh, tu, da si je tu treba pogledati ljudi, ne glede na njihovo veroizpoved ali barvo kože. Eh, tu Eh, gre za naše, naša načela, načela nediskriminacije, ki jih najdemo v vaši zakonodaji, v vaših eh, ustavah. Eh, tu gre za pravno državo, za vključujoče in pravične družbe. In na to še nekaj besed o dolgoročnem vidiku. Vemo, da se veliko političnih odločitev eh, odvija pod časovnimi pritiski, eh, volilnimi pritiski in tako dalje. In če imamo težko gospodarsko situacijo, eh, veliko brezposobnosti, potem je težko doseči to, da se predvidi ehm, zakonite kanale migracije. Ampak to vse zahteva čas in zato se moramo na to pripraviti že zgodaj. Treba je razmisliti o tem, eh, kje se bodo pojavile vrzeli kakšne eh, talente, kakšne veščine, kakšna znanja bomo potrebovali. To bo veljalo za sektore, ki zahtevajo zelo uh, natančna, napredna znanja, pa tudi, tista, ki, pa tudi sektori, ki zahtevajo uh, uh, manj, manj izobražene ljudi, naprimer na področju uh, zdravstva, na področju gostinstva, kmetijstva in tako dalje. Tudi v vseh teh sektorjih bomo potrebovali ljudi. Potrebovali bomo delovno silo in to tako zelo izobraženo, kot tudi manj izobraženo. In še zadnja točka. To mislim, da je res eh, tako z političnega kot praktičnega vidika pomembno. Eh, vedeti moramo, da če želimo dobro upravljati z migracijskimi tokovi, da eh, se moramo na to ustrezno pripraviti. Moramo zagotoviti, da bodo imeli Eh, begunci eh, ne samo eh, veščine, talente in tako dalje, temveč da bodo tudi obveščeni o tem, kaj lahko pričakujejo in tudi, da jih bomo ustrezno vključili v družbo. Vsi moramo delovati tu veliko bolj proaktivno, zato da vsi lahko dobimo to, kar potrebujejo in eh, to, s tem se bomo izognili mm, nasilju, izkoriščanju in tako dalje. Do izkoriščevanja pride ne samo pri sami uh, poti v Evropo uh, temveč tudi potem, ko enkrat pridejo v Evropo, eh, jih lahko izkoriščajo delodajalci, eh, kajti ti ljudje niso, so manj plačani kot drugi, niso ustrezno zaščiteni in zavarovani. In eh, zato imamo tu vsi interes, da se z migracijami ustrezno upravlja, da je to koristno za posameznike in za družbo. družbo iz z eh, humanitarnega vidika eh, se je zelo jasno pokazalo leta 2015, eh, kaj se je zgodilo. Takrat je prišlo v Evropo veliko število ljudi, ampak to je bilo pred, pred, povsem predvidljivo. Za vse tiste, ki so poznali situacijo v Jordani, v uh, v Turčiji, eh, v Libanonu. In če bi eh, si to pogledali v oči, potem bi lahko tudi vse predvideli in eh, s tem tudi bolj ustrezno upravljali na način, ki bi bil koristen za posameznike in na ta način bi lahko zagotovili tudi bolj uravnotežene politične strukture in sisteme in se izognili tem negativnim reakcijam in pa porastu rasizma.